Osredotočili se bomo na intenzivnost teh napadov, na raven napadov in grožen, zato sem prej omenila tudi sodelovanje z NATO v zvezi s tem. Prav tako si bomo gledali, kako je z intenzivnostjo manipulacij in pa z nameni za tem. Naš odziv bo torej moral biti kar se da usklajen in tudi ciljno usmerjen. Spoštovane poslanke in poslanci, mislim, da se vsi zavedamo, dejstva, da digitalizacija, da spletna informacijska revolucija prinaša tako dobre kot tudi slabe stvari. Seveda lahko ljudem izboljšata življenje, ampak obstajajo in seboj prinašata tudi tveganje. z digitalizacijo, z informacijskimi tehnologijami lahko rešujemo življenje, lahko rešujemo, pomagamo v humanitarnih krizah, lahko pa celo uh, to preprečimo, oziroma, pardon, lahko pa celo eh, do tega pride zaradi informacijskih tehnologij. Poglejte, kaj se je dogajalo v Mjanmarju z rohingami. Lahko pride, naprimer, do revolucije s pomočjo informacijskih tehnologij in družbenih medijev. Naprimer, poglejte si revolucijo v Ukrajini, poglejte si, kaj se je dogajalo na trgu Majdan v Kijevu. Torej, vse to se lahko zgodi. Pa vaši komentarji. Govorili ste o pomankanju sredstev eh, proračunov. Okrepili smo proračun za stratkom in pa za namenske enote, ki se borijo proti dezinformacijam izboljšati moramo naše delo na področju analitike, raziskav, pa tudi na področju zaznavanja in izobraževanja. Ampak za to ne potrebujemo samo denarja, potrebujemo nekaj večjega, potrebujemo sodelovanje med državami, članicami, institucijami, eh, spletnimi platformami, civilno družbo in pa eh, raziskovalno srednjo. Kajti, kot ste sami ugotovili, potrebujemo boljše tehnologije za zaznavanje in analizo dezinformacij, ki škodijo našim družbam. Prav tako moramo bolj zaščititi naše voli, eh, volitve. Eh, To tudi pomeni, da moramo uporabljati eh, uredbo GDPR v večji meri. Zato jo imamo, zato da bo prišlo do še enega primera, kot je Cambridge Analytica. Storiti moramo več na področju zaščite transparentnosti, naprimer financiranja eh, predvoljnih kampanj. Prav tako moramo zagotoviti, da v naših državah članicah in v Evropski uniji ne bo primera, eh, da bi zadnje volitve. Eh, bile zadnje poštene volitve. To se sicer lahko zgodi, ampak vseeno se moramo boriti za to, da zagotovimo poštene in svobodne volitve. Ne sme priti od tega, da bi na volitvah zmagal nekdo, ki se bolje laže. Tisti, ki zmaga na volitvah, eh, mora biti tisti, ki se bo boril proti umazanemu denarju in pa umazanim metodam. Na tem moramo skupaj delati. Quite Eh, še več stvari ste izpostavili, ampak žal se ne moremo zvati na vse, ker nima več časa. Hvala za vašo podporo in hvala tudi za podporo novi komisiji. Danke. Hvala lepa, gospa komisarka. Zdaj pa v imenu sveta, gospa Titi Tupurajnen. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta. Hvala za možnost sodelovanja v tej razpravi, ki je res izjemno pomembna in to je tudi ena od prioritet za finsko predsedstvo sveta. Res moramo storiti vse za to, da zaščitimo naše volitve in naše demokracije. Eh, zaščititi pred tujimi vplivi in zaščititi temeljne pravice, kot so eh, svoboda tiska, izražanja in zbiranja. Številni med vami ste v svojih prispevkih še posebej izpostavljali rusko vmešavanje. Tudi mi se želimo pri tem oboriti. Naprimer, zlonamerni, eh, zlonamerno vplivanje strani Rusije je že bilo izpostavljeno v sklepih sveta z februarja letos. Tudi mi bomo skušali delovati kar se da horizontalno in vseobsegajoče v številnih sektorjih ter se med seboj Eh, spodbujati medsebojno učenje in pa izmenjavo izkušenj. Vedno moramo ostati pozorni na te stvari. Veselimo se že akcijskega načrta za evropsko demokracijo, ki ga bo predstavila nova ekipa komisije. Veselimo se tudi sodelovanja s vsemi vami, eh, poslanke poslanci, tudi z vami, gospa Jurava, da bomo lahko to pobudo peljali naprej na predlagan način. Še enkrat najlepša hvala. Hvala lepa. Eh, s tem je razprava zaključena. In s tem tudi prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. To je izjava podpredsednice komisije, visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z razvojem dogodkov v vzhodnem sosedstvu. Med nami lepo pozdravljam tudi podpredsednico komisije, gospe, eh, pardon, gospo Mogherini. Najverjetneje je to zadnjič, da predsedujem parlamentu, ko govorite, gospa Mogherini, in zato se vam želim že zdaj zahvaliti za to, da ste toliko časa v svojem mandatu prebili v tem parlamentu, čeprav so vas čakale druge globalne stvari, ki jih treba urediti in hvala, ker ste eh, zgradili tako dober in top odnos z nami. Hvala za vaše delo in hvala tudi za vašo prisotnost v našem parlamentu. Beseda je vaša, izvolite. Thank you very much, Mr. Hvala lepa, gospod. Uh... Eh, predsedujoči, hvala za vaše prijazne besede. Mislim, da se že tretjič ali četrtič poslavljam eh, v tem parlamentu, tu in v Bruslju, ampak veseli me, da sem še zadnjič tu na svoji funkciji in da eh, sodelovala bom še pri razpravah danes in jutri. Do zadnjega bom še tu. In s tem tudi priznavamo pomembnost vašega dela in pa mojo zavezanost vašemu delu. Thank you. Rada bi izkoristila priložnost te razprave za pogled eh, nazaj na našo vzhodno partnerstvo. Spomnim se konference leta 2013 eh, in eh, to je bil takrat najpomembnejši element naše zunanje in varnostne politike. Lahko povem, da smo se kot Evropska unija sedaj zbližali z našimi vzhodnimi partnerji, s šestimi in moram reči, da so se vse te države eh, precej preobrazile tudi skozi ta odnos in rada bi predstavila nekaj eh, teh eh, uspehov, pa tudi še nekaj izzivov, ki ostajajo odprti. Prepričana sem, da je ta pozitiven eh, vidik eh, možen zato, ker eh, delimo skupni interes Evropska unija in pa vzhodno partnerstvo. In to so naši ljudje. Ljudje v Evropi, naj ti živijo zunaj ali znotraj Evropske unije. 20 eh, rezultatov imamo znotraj um, vzhodnega partnerstva in to na področjih, ki so za ljudi najpomembnejše, uh, delovna mesta, neodvisni mediji, močna socialna in eh, civilna družba in tako dalje. V teh letih smo vzpostavili ambiciozne um, dogovore z eh, Gruzijo, eh, Moldavijo, Ukrajino. Njihovi državljani sedaj lahko potujejo v Evropo eh, brez vizumov, torej kot turisti ali če obiskujejo svoje družine. Veliko smo si prizadevali tudi na digitalnem področju, na moramo pa narediti še več na področju pravosodja, boja proti korupciji. Letos, na začetku leta smo praznovali skupaj s svojimi partnerji deseto obletnico tega partnerstva in Začeli smo s procesom razmisleka o prihodnosti tega partnerstva. Prijeli smo več kot 200 prispevkov strani civilne družbe, vlade, pa tudi poslovnežev, akademikov in tako dalje ponosna sem, da vam sedaj, vam in mojemu nasledniku, eh, prepustim ta kapital idej, uspehov, pa tudi stremen in, eh, in sanj v zvezi z eh, tem vzhodnim partnerstvom. Vsaka od šestih držav je v drugi, drugačni situaciji, ima drugačna stremenja in zelo na kratko bi to upisala. Ukrajina je soočena z izjemnimi izzivi, ki izhajajo iz eh, ruskega eh, posega v teritorijalno integriteto in zato je Ukrajina tudi prejela največji paket pomoči, eh, ki, jo je, ki ga je Evropska unija kadarkoli, komorkoli dala. In noben drug partner ni toliko naložil v Ukrajino. Ukrajino in to je vodilo eh, v kar nekaj eh, dobrih rezultatov. Ukrajina danes je predvsej bolj odporna, kot je bila. Um, pre, vnesla je zelo pomembne eh, reforme in bori se tudi proti korupciji in v zadnjem času smo zabeležili tudi nekaj um, napredka na varnostnem področju, zahvaljujoč eh, skupini eh, Normandija. In pa um, za vse naše partnerje velja, da želijo varnost, da želijo delovna mesta, da želijo institucionalno stabilnost. Uh, In to velja tudi za Moldavijo, kjer smo podprli strukturne reforme za boj proti korupciji in za eh, zagotavljanje neodvisnega pravosodja. Moldavija ima sedaj novo vlado in še vedno je treba izvesti te splošne reforme. Kot vedno, Evropska unija je pripravljena te reforme podpreti na vse mogoče načine in eh, pod našimi pogoji pomoč se bo osredotočala zlasti na reforme, eh, ki gredo v smeri boja proti korupciji in pa za ukrepitev državnih institucij, eh, ki niso politizirane in ki zagotavljajo avtonomijo. Armenija obravnava svoj eh, sporazum z Evropsko unijo kot dejanski načrt za reforme in se ga tudi drži. Eh, po politični revoluciji eh, lani je država izvedla kar nekaj reform, tudi na področju pravosodja na to Azerbajdžan, z Azerbajdžanom eh, smo v pogajanju za final, v končni fazi um, sprejemanja eh, sporazuma in tu se osredotočamo zlasti na diversifikacijo gospodarstva uh, in pa na človekove pravice, na uh, rešitev um, konflikta v Gorskem Karabahu in uh, tu um, so zlasti dobrodošli predlogi skupine iz Minska. Evropska unija je rojena iz mirovnega procesa. To je v našem DNK-ju, to je eh, jedro tega, kar smo in zato moramo v mir še veliko nalagati, kajti eh, konflikt ni izginil iz naše celine, nasprotno. Um, Varnostne razmere v Gruziji, v eh, mejni regiji Južni Osetiji so še vedno kritične in zato eh, Evropska unija tudi spremlja situacijo na terenu. Naša podpora za eh, teritorijalno integriteto Gruzije ni samo mm, nekaj, o čemer govorimo, temveč to zagotavljamo tudi na terenu. Gruzija je tesna zaveznica in zato, če vidimo grožnje, da bi eh, se nekatere reforme, ki so bile že izvedene iz, eh, iz vodenele, potem tudi ukrepamo na to Belorusija. Tu smo eh, si prizadevali za to, da bi sprejeli volilne reforme pred predsedniškimi volitvami eh, prihodni teden. Vemo, da imamo nekaj urgentnih zadev, zlasti na področju človekovih pravic, ampak mislim, da je edini način je ta, da eh, smo še naprej angažirani in da poskušamo um, eh, doseči ta partnerski sporazum. Seveda imamo vprašanje v zvezi z jadrsko varnostjo, v zvezi z človekovimi pravicami, ampak pri eh, našem pristopu z vsemi šestimi partnerji smo dali prednost ljudem. Vseh šest partnerjev je različnih in osredotočali smo se ne na geopolitiko, temveč na ljudi. In s tem bom zaključila. Večkrat sem o tem razpravljala ne samo z našimi vzhodnimi partnerji, temveč tudi z drugimi. Eh, sogovorniki še bolj vzhodno. Vsaki znova sem pojasnila, da naše vzhodno partnerstvo ni proti nikomor, temveč za naše ljudi, za izboljšanje življenjskih standardov, vključno z demokratičnimi standardi, za bolj miren evropski eh, kontinent, ki temelji na partnerstvu in na sodelovanju. In te uvodne besede bi zaključila z zahvalo temu parlamentu za Eh, vašo podporo pri našem delu eh, na področju vzhodnega partnerja. Partnerstva, kaj ti tu je um, bil vaš parlament izredno pomemben tudi na področju povezovanja z nacionalnimi parlamenti. To je bil zelo pomemben eh, steber, ki je spremljal naše delo ne samo na ravni inštitucij, temveč tudi na ravni družbe. Hvala. Hvala lepa. Zdaj dobi besedo predsednik odbora za zunanje zadeve, gospod McAllister. Gospod predsedujoči, spoštovana visoka predstavnica in podpredsednica, dragi kolegi in kolegice. Ravno smo slišali od visoke predstavnice, da je vzhodno partnerstvo pomemben instrument za transformacijo nekdanjih avtoritarnih socialističnih sistemov v demokratične pravne države s tržnim gospodarstvom. Po mojem mnenju gre tu za tri cilje, ki jim moramo slediti pri nadaljem oblikovanju vzhodnjega partnerstva. Prvič, Evropska unija si mora prizadevati za gospodarsko in politično integracijo teh držav in to mora biti prioriteta v prihodnjih desetletjih. To zlasti velja za Ukrajino, za Gruzijo in za Moldavijo, s katerimi že imamo obsežne poglobljene eh, pridružitvene sporazume. Drugič, proces integracije do Evropske unije terja dosledno, jasno strategijo in aktivno podporo. Po drugi strani pa od naših partnerjev terja eh, resna prizadevanja. Velja načelo in to pogosto vzpostavljamo v našem parlamentu več za več. More for more. Ampak tudi tu ne sme biti nobenega dvoma, velja tudi načelo manj za manj oziroma less for less. Kot je ravno kar pojasnila visoka predstavnica, bi morali pri eh, spodbudah za nadaljne reforme se osredotočati na demokracijo, pravno državo, neodvisno sodstvo in boj proti korupciji. Tretjič, da bi eh, izkoristili dinamiko vzhodnega partnerstva, je nujno, da Evropska unija eh, deluje naprej in sledi diferenciranemu pristopu. Eh, temu bi lahko prispeval tudi Andrej Skrubiljus, ki bo ravno kar spregovoril, ki je dal pobudo za strategijo 3 do 2030 za odnose z Ukrajino, Gruzijo in Moldavijo. In še za zaključek. Vzhodno partnerstvo je del dolgoročne strategije za odnose do Rusijo, kajti Eh, zgodba teh držav lahko da upanje tudi Rusom, da so spremembe možne. Eh, Evropska unija oziroma Evropski parlament mora v tesnem sodelovanju z novo komisijo eh, odločno zasledovati te cilje in jih jasno opredeliti pred vrhovnim zasedanjem prihodnje leto. In draga Federika, v imenu odbora za zunanje zadeve tvojega odbora v tem Evropskem parlamentu, bi se ti rad zahvalil. Kot vsako sredo na Strasburskem plenarnem zasedanju si na svojem sedežu se pogovarja z nami o zunanji politiki. Eh, v imenu kolegov iz vseh poslanskih skupin naj se ti še enkrat z vsem srcem zahvalim za vse delo, ki se ga je upravila v zadnjih petih letih. To govorim uh, kot eh, predstavnik ELS, predstavnici socialistov, ampak odlično smo vedno sodelovali. Želim ti vse najboljše v prihodnosti in nedvomno se spet, če kdaj srečamo. Najlepša hvala, Federika. Najlepša hvala, kolega. Modrega kartona ne bom dopustil, ker bo kolega tako ali tako dobil besedo in je na seznamu govornikov. Naslednja govornica je Kati Piri. Hvala lepa, eh, gospod predsedojoči, gospa Mogherini. Eh, današnja razprava je bolj eh, splošna, ampak vseeno bi se osredotočila na dve državi, na Gruzijo in Azerbajdžan. Eh, v Gruziji smo priča eh, obširnim protestom v Tbilisiju, zato ker eh, vlada ni spremenila volilnega sistema v proporcionalni sistem leta 2020, kot je bilo obljubljeno. In Gruzijski državljani zahtevajo, da se to naredi. Gruzija je precej naredila za demokracijo v zadnjih letih, ampak ta politična kriza, kateri smo priča, lahko vodi v nestabilnost v državi in Gruzija si tega ne more privoščiti. Eh, pričakujemo od vseh eh, političnih strank, da se išče rešitev, kako odpraviti eh, to situacijo. Na to Azerbajdžan, ki je zelo daleč od ravni demokracije v Gruziji, dinastija Alijev je zelo daleč od kakršnekoli demokracije. Samo prejšnji mesec eh, je eh, vlada oziroma vladni organi so razpršili in to nasilno razpršili eh, demonstracije. Prav tako se nezakonito prisluškuje evropskim diplomatom in jim tako onemogoča delo. Evropska unija se na to ne odzove, zato ker jo skrbi, da se bo Azerbajdžan obrnil na Moskvo, ampak to se je verjetno zgodilo že pred kar nekaj časa in sedaj smo priča posledicam tega. Gospa visoka predstavnica, v imenu skupine SND se vam zahvaljujem eh, za vse, kar ste naredili v zadnjih petih letih. Vedno smo bili zelo ponosni na vas, vi ste bili obraz eh, evropske zunanje politike in želimo vam veliko uspeha za prihodnost. Yes. Kolega Strovičius, gospod predsedujoči, gospa. Um, visoka predstavnica, ne bomo se še poslovili. Hvala lepa eh, za vaše sodelovanje z skupino ALDE in na to Renew. In eh, upam, da boste imeli pred seboj svetlo prihodnost. Ne vem sicer, kaj, eh, kakšen položaj vas čaka, ampak upam, da se bova še srečala in uspešno sodelovala. Pobuda vzhodnega partnerstva nam je, nam Evropski uniji, omogočila eh, izjemno priložnost eh, za vzpostavitev partnerstva na naših zunanjih mejah. In za naše partnerje pa je to možnost eh, dostopa do um, blaginje s pomočjo evropskih standardov. V zadnjih letih smo se precej naučili uh, in programi. Uh, programe eh, smo morali prilagoditi realnosti. To je že nekaj, kar smo se naučili. Eh, in za prihodnje no, desetletje vzhodnega partnerstva moramo biti bolj ambiciozni in namesto, da izumljamo projekte, bi morali povabiti naše partnerstve, da se pridružijo našim in na ta način bodo imeli dejansko partnerstvo in vključeni bodo v naše pobude na področju podnebne digitalizacije, umetne inteligence, povezanosti energije in uh, socialne vključenosti. Očitno je, da tisti, ki uh, več uh, naložijo v nekaj in uh, pokažejo pozitivne rezultate glede reform, morajo imeti možnost, da še poglobijo sodelovanje z Evropsko unijo nekaj držav imamo, ki eh, kljub temu, da niso članice, že sodelujejo v našem eh, enotnem trgu. Naprimer, ukrajinski delavci eh, že zelo veliko prispevajo k gospodarstvo na Polskem, v Litvi in tako dalje. Spoštovani kolegi, še enkrat moram izpostaviti, da demokratični kriteriji, zlasti človekove pravice, vladavina prava, morajo biti naša ključna prioriteta. Eh, ne moremo dopustiti, da eh, pride do korupcije, da se nadzira sodnike, da se omejuje politične nasprotnike, civilno družbo eh, in tako dalje. In tu bi še zlasti opozoril na situacijo v Gruziji. Hvala lepa, gospod kolega. Gospa Viola von Kramon Taubodel je naslednja za dve minuti in pol. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani kolegi. Če si pogledamo vzhodno partnerstvo, mnogi to eh, gledajo kot eh, nekaj črno-belega, ali gre za eh, pro-ruske ljudi ali za pro-zahodne. Ampak Ne gre za to, da uh, morajo ti voditelji v teh državah verjeti v nas. Ne, verjeti morajo v eh, prihodnost njihovih eh, držav in v Gruziji, Moldaviji, Armeniji uh, smo bili priča ambicioznim reformam, ali, ampak ne vemo, ali bodo te reforme uh, obstale uh, ali, uh, ali ne. Ne gre samo za to, da uh, se tu. Uh, da tu politiki dajo javne izjave v zvezi z evropskimi standardi in tako dalje. Ne. Eh, Evrops, države Evrops, eh, vzhodnega partnerstva pričakujejo, da, na, da jih bomo podprli. Zlasti zato, ker drugi sosedi spodkopujejo eh, uspeh teh držav. In družbe, družbe v Ukrajini, v Gruziji, v Moldaviji, se, so v postopku preobrazbe in to tudi zahteva žrtve. Vem, kaj bi sama želela eh, videti v teh državah. Ne gre za to, da si prizadevamo za reforme, ki bodo služile našim eh, geopolitičnim interesom ali eh, nemški avtomobilski industriji. Ne gre za to, da eh, se podpre reforme, zato ker velika večina ljudi, ki tam živi, eh, želi gospodarstvo, ki dela za ljudi in ne za nekaj oligarhov in državo, ki dela za državljane in ne za osebni interes politikov. Potrebujemo močne, zavezane vlade, ampak močna vlada še ne pomeni, da gre za izvršilno oblast brez kakršnega koli nadzora. Omenili smo že trende v Ukrajini in v Gruziji. Vlade so pod pritiskom, ampak ne morejo eh, enostavno utišati kritik. Tu eh, gre za prodemokratične eh, dejavne institucije in ja, eh, morda je v eh, našem eh, kratkoročnem interesu, da imamo vodilne, na katere lahko vplivamo, ampak to ni naš stil. Hm, za nas je pomembno, da imamo ehm, institucije, ki delujejo eh, brez oligarhov in brez nas. Najlepša hvala, gospod Cimnjok, dobi besedo. Hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Evropska unija ima velike načrte za vzhodno partnerstvo. Poglejmo v Ukrajino. V Ukrajini se že leta eh, namenja ogromno pozornosti zaradi spora z Rusijo. Od leta 2014 je Ukrajina prejela 14 eh, milijard evrov v obliki nepovratnih sredstev in posojil za to, da bi podprli reforme. Sem sodi tudi reforma pravosodja ter prilagoditev evropskim standardom ta obsega tudi uveljavitev Haške konvencije o ugrabitvi otrok. Če eden od staršev ugrabi otroka eh, in ga odpelje v državo, ki je podpisnica Haške eh, konvencije, naprimer v Ukrajino v tem primeru, mora pravosodje te države zagotoviti, da se otroka vrne v državo, odkuder je bil ugrabljen. Eh, Ukrajina pa tega ne izvaja že od podpisa sporozuma. Poročila o korupciji in nepotizmu so številna. Eh, in nekdanji namestnik ukrajinskega ministra je uh, priznal, da kljub temu, da je bilo, števil, da je bilo večje število otrok uh, ugrabljenih in odvedenih v Ukrajino, noben otrok ni bil vrnen kljub uh, jasnim sodbam. Zato pozivam, da Ukrajino naj končno začne izvajati Haško konvencijo. Uh, Evropska unija pa mora odreči Ukrajini vsa sredstva, dokler ne uresniči svojih dožnosti in končno vrne te otroke. Najlepša hvala, gospa Fotika. Madame. Hvala lepa, gospa visoka predstavnica. Hvala lepa za teh pet let sodelovanja in vso srečo za naprej moja podpora za eh, države vzhodnega partnerstva eh, je popolna, eh, tudi zato, ker sem dolga leta sodelovala pri gibanju Solidarnost in vem, da je dvoje stabilno v teh državah. In to zelo stabilna usmerjenost na zahod, torej v družbah, in to bo ostalo drugo pa je ruska želja, da eh, te države destabilizira eh, in eh, jih njim nadvlada. Kljub našim naporom to ostajajo pomembna vprašanja nekaj dinamik je pozitivnih, v določeni meri smo uspešni, ni dvoma o tem, ampak še vedno eh, nas lahko nekaj skrbi. Ukrajina je še vedno zasedena. Eh, njeno pristanišče eh, Azov je še vedno zablokirano. V ruskih zaporih najdemo še vedno Eh, ukrajinske zapornike, pa tudi na vzhodu Ukrajine, na to Gruzija. To je zelo zaskrbljujoče, zelo me skrbi to, kar se eh, dogaja. To je politična kriza, ki je izredno nevarna in temu se moramo upreti. Hvala. Hvala. Besedo dobi gospod Helmut Scholz. Najlepša hvala, predsedujoči. Visoka predstavnica, naše eh, vzhodno sosedstvo se še vedno sooča s številnimi izzivi. Podnebne spremembe, energetska revščina, eh, neučinkovito upravljanje z viri, ustvarjanje dobrih delovnih mest, premagovanje sporov iz preteklosti, če jih naštejem samo nekaj. Predvsem pa je glavni izziv demokratizacije teh družb in zato mora naša sosedska politika delovati skupaj z ljudmi v teh državah in jih podpreti v teh procesih. To pomeni več pravne države, neodvisno sodstvo, vključevanje civilne družbe in opolnomočenje akterjev, da lahko vplivajo na razvoj družbe, vključno z bojem proti korupciji, vzpostavitvijo stabilnih institucij, spodbojanjem političnega dialoga, s postavljanjem zaupanja, transparentnosti neodvisnih medijev, eh, spodbujanje miru in stabilnosti. Vendar pa trenutni obeti niso ravno najboljši. Naprimer v Moldaviji. Volitve so bile žarek upanja, ampak predlagana je bila sprememba zakona, ki je omogočila, da so eh, bili neposredno pod predlagani kandidati za državnega toživca, potem pa je sledilo glasovanje o nezaupnici eh, in očitno eh, je vse to eh, predstavljalo nek izziv oziroma grožno za kleptokratski sistem. Zdaj je država naredila velik korak nazaj in očitno se bo na oblast vrnil stari oligarh, In uh, vsi uh, številni zagovorniki uh, pravic bodo še naprej preganjani. Pozivam vas, da skupaj razmislimo o tem, kako naj krepimo uh, ali zagotovimo neodvisno sodstvo v državah našega vzhodnega partnerstva. Najlepša hvala. Gospod Kubilijo, se naslednji. Hvala. Well. <clears throat> gospod predsedujoči, gospa uh, uh, Mogherini. Kot uh, nov predsednik Euronesta me to še posebej zadeva, vem, kako pomembno je, da si prizadevamo za integracijo Ukrajine, Gruzije in Moldavije, ampak ne moremo si pa bolj prizadevati za integracijo teh držav kot njihovo vodstvo. Danes bom govoril zlasti o Gruziji, ne o Moldaviji, kajti nov premijer se je odločil, da bo prvi uradni obisk opravil v Moskvi. Situacija v Gruziji je zelo zaskrbljujoča, mora nas skrbeti prihodnost demokracije v Gruziji. Brez demokracije namreč ne bo integracije. Eh, vemo, da se je eh, vodilni, vodilne stranke v Gruziji odločil, da ne bo sprejel reforme o proporcionalnem volivnem sistemu, kot je obljubil in to pomeni, da eh, bo, bo demonstracije še več in tudi gruzijsko ljudstvo je izgubilo zaupanje v parlament. Morda uh, Eh, jih je skrbelo, da bodo izgubili eh, volitve pro, po, po proporcionalnem sistemu. Kaj to pomeni eh, za vladajočo stranko? Morda to pomeni, da pač samo poskuša zmagati na volitvah in zato je ta razprava zelo pomembna za to, da prisilimo vodilno stranko v Gruziji, da se strinja glede teh eh, reform, glede te ključne reforme eh, volilnega sistema, kajti sicer ljudje ne bodo več zaupali v volilni sistem. Nemški eh, zgled oziroma nemški model je tu verjetno dober. Prav tako moramo tudi Eh, dati priporočila glede eh, tega, kako lahko eh, preprečimo tudi zunanje vmešavanje v volitve. Gruzijo moramo podpreti, istočasno pa moramo biti tudi kritični. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Picula. Hvala, gospodine. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovana vsaka predstavnica, najprej bi se vam res. Eh, zahvalil za pet let dobrega sodelovanja in upam, da vam bo tudi v prihodnje lepo poslano. Leta 2009 smo želeli z vzhodnim partnerstvom poglobiti naše odnose z sosednjimi državami na področju energetike, varnosti in tudi eh, multilateralnega sodelovanja na splošno. Eh, s trgovinskimi sporazumi Evropska unija teh držav želela poglobiti svoj vpliv. In pri, v zadnjih letih smo videli, kakšne so posledice tega našega sodelovanja. V Ukrajini so težave, v Gruziji, prav tako na področju naprimer, pravosodja, potem Belorusija, ki ne izpolnjuje mednarodnih standardov. V tem mandatu opozicija nima več poslancev v parlamentu. V Moldaviji so prav tako težave. Armenija zgleda stabilno, razen konflikta z Azerbajdžanom, ampak Azerbajdžan je država, ki želim še posebej izpostaviti. Prek javnih medijev izpostavljajo pogovor eh, azerbajdžanskih politikov z evropskimi. Ampak eh, v zadnjih desetih letih se na tem področju ni spremenilo na bolje prav nič. V času hrvaškega predsedovanja bomo organizirali nov vrh vzhodnega partnerstva, kar bo nova priložnost za spodbuditev tega dialoga. In upam, da se bo to tudi zgodilo, kar bi bilo skladno z našimi geopolitičnimi ambicijami. Hvala. Hvala. Gospod Urmaš Pajet je naslednji, izvolite. Ja, kolik. Najlepša hvala, dragi kolegi in kolegice. Najprej bi se tudi sam zahvalil visoki predstavnici za odlično sodelovanje, ki smo ga imeli. Uh, Vzhodno partnerstvo mora ostati na vrhu dnevnega reda Evropske unije. To je v interesu Evropske unije, kaj ti želimo si varne in stabilne soseščine. Seveda moramo še naprej spodbujati države vzhodnega partnerstva, da nadaljujejo z nujno potrebnimi reformami in jim pri tem pomagati. Ampak tisto, kar najbolj ovira napredek v teh državah, je še vedno želja Rusije, da bi ostale v njeni interesni sferi. Pet od šestih držav vzhodnega partnerstva ima eh, nerešene spore na svojem ozemlju. To je tisto, kar državam preprečuje, da bi napredovali. Nova Evropska komisija bi morala med svoje prednostne naloge eh, uvrstiti iskanje rešitev za te zamrznjene ali malo manj zamrznjene spore, tako da bi države vzhodnega partnerstva lahko osredotočile svojo energijo na nujno potrebne reforme in razvoj. Nujno je, da Evropska unija podpre teritorijalno celovitost držav vzhodnega partnerstva. Prav tako pa moramo zagotoviti tudi ustrezno financiranje v novi večetni finančni okviri, da bodo države lahko nadaljevale s reformami. Potreben je tudi dialog na najvišji ravni in potrebni so konkretni cili za obdobje po 2020. Še naprej pa moramo posebno pozornost namenjati Gruziji, Ukrajini in Moldaviji, ki se želijo še bolj približati Evropski uniji. Hvala. Najlepša hvala, hvala, da ste se držali časa. Besedo dobi podpredsednica parlamenta, gospa Hautala. Najlepša hvala, predsedujoči. Tudi meni je v veselje, da se lahko zahvalim visoki predstavnici, da je bila tako dejavna in da je tako korektno sodelovala z Evropskim parlamentom. Uh, In eh, vem, da vedno bolj cenite tudi sodelovanje parlamentom v vzhodnem partnerstvu in mislim, da smo veliko dosegli v zadnjih petih letih, kajti naši kolegi so si zelo prizadevali za sodelovanje, sodelovanje pa je segalo tudi na vedno bolj poglobljena področja politik. Tako da sem prepričana, da moramo nadaljevati po tej plot poti. Rekli pa ste, da je potrebno več eh, ukreniti na področju pravne države in pravosodja. V celoti se strinjam z vami, kajti ne moremo biti kar zadovoljni s tem, kar se trenutno dogaja. Kolegi so že izpostavili zadnje dogodke v Moldaviji in Gruziji, ki so v veliki meri posledica nestabilnosti institucij. Prizadevali smo si podpirati izgradnjo institucij, ampak v Moldaviji, na primer, vidimo, da je zelo težko uh, zlomiti stari režim in gre za stare sile, ki ščitijo svoje interese. Če lahko na teh področjih ukrenemo kaj več v naših uh, sosednjih državah, mislim, da je vredno ložiti več napora v pravosodje in pravno državo. Zanimivo je, eh, kaj je bilo zapisano v letnem poročilu o demokraciji. Eh, rečeno je bilo, da je na naši celini edina država, ki je izboljšala demokratične standarde v zadnjih letih, oziroma v zadnjem letu, Armenija. In zelo me veseli, da eh, so tam dogodki obetavni in da je to neke vrste svetla luč za celo regijo. Več pa moramo vlagati v boj proti korupciji in spodbujanju dobrega upravljanja, okrepiti pa moramo tudi te države v boju proti lažnim informacijam in propagandi. Gospa Hautala, gospod Cimjuk ima vprašanje za vas na podlagi modrega kartona. Spremete to vprašanje? Izvolite, gospod Cimjuk. Ja, imel bi vprašanje za obe prejšnji govornici, ampak ena mislim, da je že odšla. Ta projekt širitve Evropske unije je nek elitističen projekt in gre za to, da eh, med prebivalstvom ni večine, ki bi to podpirala. Po nedavni anketi je v Nemčiji 46 odstotkov ljudi eh, se je izreklo, da niso za širitev. Ampak očitno to vsi zanemarjate, ker ljudje veljajo za neumne. Smo mi kaj bolj pametni? Eh, Predsednik, Gospod predsedujoči, ne govorimo o širitvi danes, govorimo o vzpostavitvi bolj stabilne in demokratične soseščine Evropske unije. In kot je pojasnila visoka predstavnica, je cilj, da bi zagotovili korist ljudem. Zelo konkreten rezultat eh, tega sodelovanja je tudi možnost eh, potovanja brez vizumov za prebivalce eh, Gruzije in Moldavije, naprimer. tako da ne gre za projekt širitve. Spoštovani kolega, mislim, da zelo dobro veste, da je za vsako širitev potrebno soglasno odločanje in da je za vsako širitev potreben zelo jasen postopek, ki eh, vključuje uh, eh, dožnosti in obveznosti in da nihče ne more storiti ničesar, dokler uh, Eh, nista obe strani eh, z vsem soglasni, tako da ne mečite ljudem peska v oči. Eh, zdaj pa dobi besedo gospod Marijani. Najlepša hvala, predsedujoči. Vsako državo opredeljujejo njene meje in njeno ozemlje. In vse te države so hkrati nekdanje sovjetske republike, ki so živele v komunizmu in države, ki z izjemo Moldavije delijo mejo z Rusijo. Evropska politika mora upoštevati to realnost in ne more sistematično zahtevati od teh držav, naj povsem eh, obrnejo hrbet svoji zgodovini eh, in preteklosti. Imamo možnost zagotoviti, da bodo te države eh, predstavljale most med Evropo in Rusijo. Eh, predvsem potrebujemo eh, več razprave med obema blokoma, ne smemo pa jih siliti, da bodo izbirali med enimi in drugimi, kajti to bo vodilo v katastrofo. Eh, Naprimer, ko smo v sporozumu od Ukrajine zahtevali, da obrne hrbet svoje preteklosti, je sledila vojna. In mislim, da moramo pokazati malo ponižnosti, ko govorimo o tej eh, regiji in da moramo biti mi tisti, ki sledimo njihovemu ritmu. Najlepša hvala, gospod Zambacki. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovana gospa visoka predstavnica, naj vam najprej čestitam ob koncu mandata eh, in veselim se že nadaljnega sodelovanja. Kar pa zadeva vzhodno partnerstvo, zelo pomembno je zlasti za nekatere, ki smo bliže tem državam, ampak da bo to partnerstvo uspešno, se mora osredotočati na rezultate ko razpravljamo o državah, kot je naprimer Azerbajdžan ali Gruzija, eh, so tu številni projekti, ki bi jih morali uresničevati s podporo Evropske unije, naprimer vzpostavitev infrastrukture. To bi pripomoglo k razvoju pristaniš, to bi omogočilo državam, da bi bile bolje povezane. Eh, Taka prizadevanja bi prinesla konkretne rezultate in ne bi ostali pri praznih besedah. V zadnjem mandatu je bilo slišati veliko besed, ki pa niso dovolj. Potrebno se je osredotočiti na otepljive rezultate. Najlepša hvala, gospod Čikorski, za dve minuti. Gospod predsedajoči, leta 2008 ko sta Poljska in Švedska predlagali program vzhodnega partnerstva, eh, smo imeli za vzgled dva procesa. Unijo za sredozemlje, ki je bil, to je bil projekt za stabilizacijo naše bližnje okolice in pa skupini štirih. Eh, tu je šlo za projekt priprave držav na potencijalno partnerstvo. Lahko potrdim države. Um, besede visoke predstavnice, da noben projekt ni bil naperjen proti Rusiji. Rusija je bila tista, ki se je odločila, da jo demokracija in prosta trgovina ogrožata. Evropska unija je povabila Rusijo kot opazovalko v skupino držav vzhodnega partnerstva. Eh, Ampak kako uspešni smo bili? Več kot 10 milijard evrov smo namenili za dragocene projekte, imamo prostotrgovinski režim s tremi državami, 80 tisoč mladih je izkoristilo možnosti programa Erasmus. Ampak v vseh teh državah je nekaj, česar nam ni uspelo premagati. To je nekonkurenčna zgradba gospodarstva. Mislim, da nam je Eh, uspelo, da smo v teh državah se odrezali bolje kot v Uniji za sredozemlje. Zahvaljujem se visoke predstavnici za vse, kar je naredila za ta projekt in upam, da bo komisija, ki smo jo danes potrdili, nadaljevala s tem delom, ker gre za dragocen projekt, ki našim vzhodnim sosedam omogoča, da se približujejo našim standardem. Najlepša hvala, gospa Kaljurant je naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči, draga Federika, najlepša hvala za vse tvoje delo. Imam pripombe v zvezi z Gruzijo. Kot so omenili kolegi, je gruzijski parlament zavrnil predloge sprememb ustave, da bi vzpostavili nov volilni sistem za parlamentarne volitve leta 2020. To je bilo nepričakovano, kajti obstajajo nadstrankarski konsens glede teh sprememb. To je sprožilo nemir v družbi, ljudje so se eh, podali na ulice. Pozivam vse gruzijske politične stranke naj se vsedejo skupaj in najdejo rešitev, ki ne bo ogrozila upanja ljudi in demokratične prihodnosti Gruzije. Danes smo prisluhnili novo izvoljeni predsednici komisije, ki ni omenila vzhodnega partnerstva. To je bilo razočaranje. Kot predsednica delegacije za eh, odnose z državami Južnega Kaukaza lahko zagotovim eh, vsem državam vzhodnega partnerstva, da Evropska, Evropski parlament v celoti podpira demokratične reforme in evropske upe teh držav. Najlepša hvala. Hvala lepa, kolegica. Gospod Kučuk je naslednji. Najlepša hvala, predsedujoči. Gospa Mogherini, rad bi izkoristil to priložnost, da se vam zahvalim za vaše zelo aktivno sodelovanje z našim parlamentom in vam želim vse najboljše v prihodnje. Vzhodno partnerstvo je strateškega pomena za Evropsko unijo. Uh, Eh, širitev evropskih eh, pravil eh, je ključna za naše zunanje odnose, ampak čas je, da vzpostavimo nove prednostne naloge. Prišlo je do pomembnih sprememb v naših vzhodnih sosedah. V zadnjih državah Eh, so eh, Ukrajina, Moldavija in Gruzija kljub svoji preteklosti pokazale željo, da se tesneje povežejo z Evropsko unijo. Žal so politični procesi kompleksni, demokracije so ranljive in vedno znova smo priča um, ehm, pacem vlad in protestom. Glavni razlog za to pa je obstoj zamrznjenih konfliktov na obzemlju teh držav. Zato pozivam novo Evropsko komisijo, da nadaljuje z izgradnjo zmogljivosti in podporo eh, demokracijam v naši vzhodni soseščini. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Vaščikovski je naslednji. Hvala, predsedujoči, draga Federika. Užitek mi je bilo eh, sodelovati z vami v svetu za tunanje zadeve. Eh, imel sem tudi priložnost, da sem vas na kratko gostil eh, ob eni priložnosti tekom tega mandata. 30 let po pacu komunizma pa vse države še vedno niso svobodne in demokratične vrsta. Eh, kandidatk eh, je še, ki na to čakajo. In po desetih letih vzhodnega partnerstva je čas, da ocenimo, kaj smo dosegli s to pobudo. Potrebujemo več pobud in novo strategijo za vzhodno partnerstvo. eh, ni dovolj, da so nam te države zgolj vedno bolj podobne. Nova strategija vzhodnega partnerstva mora torej temeljiti na diferenciranem pristopu in naj bi dolgoročno pripeljala do širitve. Ja, širitve ne smemo se bati tega pojma, kajti konec koncev je to en temeljni stebr evropske zunanje politike. Eh, Eh, celo dolgoročni cilj članstva je pomembno orodje za spodbujanje demokracije in reform v naši soseščini. Eh, članstvo, potencijalno članstvo je gonilo reform. Eh, nasprotju s tem, kar meni gospod Macron, mislim, da moramo ostati odprti in pripravljeni sprejeti nove članice. Najlepša hvala. Gospod Muresan ima besedo za dve minuti. Najlepša hvala, predsedujoči, gospa Mogherini. Spregovoril bom o Moldaviji. Gre za državo na vzhodni meji Evrope in na zadnje, ko smo o tem eh, o njej govorili v plenarni dvorani, je bila izvoljena proevropska vlada. Medtem je ta ura, vlada padla zaradi delovanja eh, proruskih strank in razmere so se precej poslabšale. To ni dobra novica za Evropsko unijo kajti v naši soseščini so države, ki imajo proevropske vlade, ki se želijo približati Evropski uniji in samo v takih okoliščinah lahko tudi mi varno in stabilno živimo v Evropski uniji. Razmere v Moldavi so se poslabšale in Gospa visoka predstavnica, lepe besede ne zadostujejo. Kaj moramo narediti? Najprej moramo proruskim silam povedati, kakšni pogoji veljajo med eh, njihovo vlado in Evropsko unijo. Prvi proruski premijer Eh, v Moldaviji je seveda najprej obiskal Rusijo, ampak povedati mu moramo, kakšna so pravila igre in kaj od njega pričakujemo, da torej ta pravila spoštuje. Sicer pa moramo okrepiti proevropske sile. Vse moramo pripeljati za pogajalsko mizo in jasno povedati, da proevropske sile, eh, ki eh, približujejo državo evropskim vrednotam, dobijo našo podporo. Niso dovolj diplomatska pojasnila. Najlepša hvala. Najprej vas eh, pozdravljam. Nadaljujemo z razpravo. Besedo dobi gospod Mikser. Um, madam speaker, madam high representative. Gospa visoka predstavnica, naša stalna zaveza vzhodnemu partnerstvu ni samo v interesu šestih držav na vzhodu od naše meje, ampak tudi eh, v interesu naše unije. Eh, boljše razmere v teh državah za nas pomenijo bolj stabilno, predvidljivo soseščino eh, in manj vpliva drugih sil. Kot poročevalec za Gruzijo se strinjam s pomisleki glede razvoja dogodkov v tej državi zavrnitev eh, sprememb eh, volilne zakonodaje eh, je obžalovanja vredna, vendar pa ne moremo predpisovati našim partnerjem volilnega sistema, ki naj ga uporabljajo. Pričakujemo pa, da izpolnjujejo svoje pretekle zaveze. Eh, no, vsi akteri v Gruziji si želijo približevanja Evropski uniji, enako velja za ljudi in ne smemo dovoliti, da to postane kolateralna škoda v notranjih političnih nemirih. Gruzijski politični vodje bodo morali najti rešitev za krizo in zagotoviti svojim ljudem eh, ter eh, mednarodnim partnerjem, da eh, bo zagotovljena integriteta in

vzhodno partnerstvo je seveda prineslo veliko uspeha, zlasti če ga primerjamo z Unijo za sredozemlje. Lahko bi celo rekli, da je uspeh precejšen, vendar pa ne smemo spregledati težav v nekaterih državah priča smo celo določenim korakom nazaj. Gruzija eh, je bila na dobri poti, ampak to, kar se tam dogaja v zadnjih mesecih, eh, protesti, vedno ostrejši ukrepi, ki jih sprejemajo oblasti, imenovanje premjeja Đurđeja Kaharja, ki je nekdani državljan Ruske federacije in tako dalje in tako dalje. izboljšanje demokratičnih standardov v Armeniji je vsekakor zasluga našega programa, ampak mislim, da moramo ponovno razmisliti o naši strategiji. Uspeh je odvisen od verodostojnosti in doslednosti zunanje politike Evropske unije, pa tudi od tega, kako uveljavljamo lastne standarde. Hvala. Se opravičujem pred Pravi predsedujoča, gospod Sokol je želel eh, zastaviti vprašanje na podlagi modrega kartona. Ste želeli zastaviti vprašanje ali ste se zgolj igrali s svojim modrim kartonom, gospod Sokol? Torej, potem sprašujem eh, govornika, če sprejme modri karton gospoda Sokola. Gospod Krasnodebski gospod krasnodbski sprejmete modri karton kolege izvolite gospod sokol hvala lepa kolega dejali ste da so nekatere države storile korak nazaj ko gre za spoštovanje človekovih pravic ampak ali menite da je evropska unija storila dovolj da jim pomaga ali smo bili dovolj dosledni in